to ste že slišali o žalostni novici o napadu na vojaško postavo na Severnem Irskem, kjer sta umrla dva vojaka, Saper Mark Quincy iz Birminghama in Saper Cengiz Azimkar iz Londona. Poškodovani so bili tudi štirje drugi, vključno z dvema civilistoma. Eden od njih je v kritičnem stanju in to je državljan Polske. Napad na varnostne sile v, severnem, v Severni Irski, je nesprejemljivo dejanje, ki ga obsojam in sicer zelo močno. Izražamo sočutje družinam in ljubljenim umorjenih vojakov, ki so žrtvovali svoje življenja v službi svoje skupnosti, pa tudi drugim žrtvam. To je bil prvi umor vojakov v Severnem Irskem v 12 letih in to predstavlja napad na demokratične institucije.